versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? no? okay. sedaj tolmačenje deluje slišimo imamo ton. Torej, še enkrat eh, bomo poskusili. Pravijo mi, da tolmačenje sedaj deluje. Še enkrat vas eh, sprašujem, ali slišite prevod, gospe in gospodje. Čudovito, fantastično. Eh, gospe in gospodje, začnimo. 9. maja je dan Evrope in Robert Schuman je svojo znamenito eh, Schumanovo deklaracijo postavil temelj za oblikovanje današnje Evropske unije. Kolikor vem, še nikoli nismo imeli situacije, da bi na ta dan začel zasedati tudi Evropski parlament v Strasburu. In zaradi tega vas tudi prisrčno pozdravljam ob tej slavnostni otvoritveni sej na Šumanov eh, dan. Eh, spominjamo se začetka Evropske skupnosti za premok eh, in jeklo, ki predstavlja začetek naše Evropske unije, ki jo lahko vedno znova izboljšujemo, sedaj pa eh, je tehnološki napredek eh, tukaj in začeli bomo z glasbenim uvodom eh, iz, s predstavnikov Strasburške simfonije. Hvala lepa, gospe in gospodje iz eh, Strašburškega konzervatorija za ta čudoviti uvod. Spoštovane kolegice in kolegi, 9. maja 1950 je Robert Schumann eh, izrekel naslednja dva stavka. Svetovni mir eh, ne moremo obvarovati eh, brez ustvarjalnih eh, sil, ki so kos nevarnostim, ki ogrožajo mir. Evrope ne bomo naredili v enem zamahu. Eh, skupaj jo moramo graditi in sicer z konkretnimi dejanji in treba je predvsem pokazati solidarnost med narodi. Danes gre Evropa skozi viharne čase. Morda je Evropa eh, celo pred odločilnim preizkusom in bolj kot kdajkoli prej potrebujemo pogumne državljane in državljanke, ki Eh, se odločajo za evropsko integracijo, potrebujemo ljudi, ki nas eh, opozarjajo na to, kar je zelo pomembno in zares pomembno. Določene bom kar takoj citiral. Tiste, ki nas spominjajo na to, kar je pomembno in sicer mir, solidarnost in vzajemno spoštovanje. Pomembno je imeti mir, spoštovanje spoštovanje eh, in solidarnost. Poglabljati jih moramo. Poglabljati moramo tisto, eh, kar nas eh, povezuje in ne tistega, kar nas ločuje. Gospe in gospodje, prišel je čas, da se moramo boriti za to Evropo. Ne smemo dopustiti, da bi nas vodili nasprotniki evropske integracije. Pogumno in daljnovidno lahko poskrbimo za napredek Evropske unije. Prejšnji petek eh, sem imel priložnost eh, poslušati v Vatikanu eh, papeža, ko je zastavil vprašanje, kaj se je zgodilo z Evropo, z Evropo humanizma, s tem prvakom, ki se je boril za človekove pravice in svobodo. Kaj se je zgodilo Evropo, se je spraševal uh, papež, eh, z domovino umetnikov, glasbenikov, pesnikov, znanstvenikov. Kaj se je zgodilo z Evropo, materjo, narodov, uh, velikih uh, moških in žensk, ki so bili pogumni in so ustali in bili pripravljeni žrtvovati svoje življenje, ko je šlo za to, da uh, branijo dostojanstvo svojih bratov in sester. Papež je rekel, da se moramo zopet eh, obrniti proti ustanoviteljem Evropske unije, proti očetom Evropske unije. K njim moramo pogledati. Oni so bili pripravljeni eh, za inovativne nove poti v določenem eh, svetu, ko so države bile še prestrašene zaradi terorja eh, vojn. Eh, očetje Evropske unije tega niso storili, ker so imeli neko zamisel o Evropi, temveč ker so bili pogumni in so iskali nov model miru in sodelovanja. Ta model so hoteli eh, zoprstaviti modelu nasilja, ki so ga bili priča predtem. tem. Gospe in gospodje, napočil je čas, da se borimo za to Evropo. Ne smemo dopustiti, da bi nas vodili nasprotniki in zavajali nasprotniki Evrope. E, pogumno, e, zvero in daljnovidno e, moramo skrbeti za napredek Evropske unije. 26. novembra 2014 je Eh, dr. Denis eh, Mukwege tu v tej hiši, tu v tem parlamentu dejal naslednje. Izreden človek eh, je dejal v svetu, kjer je nasilje postalo nekaj banalnega in vsakodnevnega in ko prevzema oblike, ki se jih prej nismo mogli zamisliti, je treba storiti nekaj, treba se je temu zoprstaviti. Doktor Denis Mukvege je dejal, da niso uh, temeljne vrednote Evropske unije samo človekove pravice. Človekove pravice so nekaj, kar nas uh, opogumlja kar mora tudi opogumljati vas v zunanjih odnosih. Eh, v človekovih pravicah morate videti nek instrument, s katerim boste prinesli mir, razvoj, demokracijo, pravno državo v druge dele sveta. In tu je izrazil svojo željo, torej ta odlični zdravnik, ki smo ga odlikovali z nagrado Saharova. Torej, ta odlični človek je dejal, da je Evropska unija zanj upanje, upanje, da bomo prinesli človekove pravice eh, tudi v njegovo domovino in človekove pravice so bolj pomembne od gospodarskih in finančnih eh, skrbi. 3. februarja 2016 je nigerijski predsednik države Muhari dejal tu naslednje. Vaš problem je porazdelitev bogatstva. Naš problem eh, pa so revščina, Eh, bolezni in eh, slab tehnični razvoj. Zakaj to vedno znova hitro pozabimo? Vse to, ker želijo ti možje za svoje narode, za svoje pacijente, Eh, je za nas eh, nekaj samoumevnega. Mi to imamo in zaradi tega se moramo eh, boriti za Evropo. Ne smemo dopustiti, da bi nas ustrahovali nasprotniki Evrope. Pogumno in daljnovidno moramo poskrbeti za napredek Evrope. Portugalski predsednik države je 12. aprila dejal naslednje v tem parlamentu dejal je, sodim v generacijo, kjer so uh, bile ev integracija Evrope in uh, integracija v Evropo sanje. Uh, Evropa, o kateri sanjam, Eh, je tista, ki je toliko krat premagala barbarizem, totalitarizem. Eh, ta Evropa bo premagala tudi grožnje verskega fanatizma in eh, nestrpnosti. On je zagovornik evropske integracije. Povedal je te stavke tu v parlamentu in z veliko večino je v prvem volilnem krogu bil izvoljen za predsednika države. To je tudi znak, eh, da demokracija ne pomeni, da si proti Evropi, temveč da lahko zmagaš na volitvah tudi, če se izrečeš za Evropo. Pogumno, eh, z vero in zaupanjem, z daljnovidnostjo se moramo boriti za Evropo. Gospe in gospodje, napočil je čas, da to storimo. In zaradi tega je eh, Tomaš Ilves, estonski predsednik države, 2. Eh, februarja pred nami dejal, pa naj imamo migracijo eh, v Evropi ali pa tehnološke spremembe, torej rešitve ki se odločajo za nacionalno državo, nas bodo vrnile v čas pred drugo svetovno vojno. Če se bomo pač ločevali od sosedov, bomo vsi zgubljali, vrnili se bomo v čase, ki smo jim bili prepogosto priča v evropski zgodovini. To je predsednik države, ki se je otresla komunistične diktature na podlagi ustaje eh, svojih državljanov. Ta država je postala članica Evropske unije zato, da bi v skupnosti držav in narodov zagotovili tudi za Estonijo demokracijo, človekove pravice. Ta mala država nam je pokazala, da se vračamo v obdobje pred drugo svetovno vojno, če začnemo eh, mi razmišljati v kategorijah nacionalne države. In zaradi tega se splača boriti za evropsko integracijo na ščumanov dan. Konec koncev je eh, Evropa ogrožena evropska miselnost eh, ni deležna podpore, prepričam pa sem, da je velika večina evropskih državljanov slejko prej za eh, sodelovanje med eh, državami in narodi čez vse meje. Sedaj doživljamo krizo identitete. Naša naše vrednote eh, so omajene in zaradi tega se moramo spomniti besed teh moških in žensk. Spomniti se moramo besede Roberja Šumana, da se Evropa ne da zgraditi v enem dnevu. Solidarnost je ključnega pomena, da, gospe in gospodje, napočil je čas, da se borimo za Evropo. Eh, vse evropejke in evropejci, ki verjamejo v ta model transnacionalne, nadnacionalne demokracije kot najboljši model eh, za zagotavljanje miru, eh, sožitja, morajo ostati, vsi ti ljudje se morajo eh, izreči za Evropo. Hvala lepa.